So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Imamo kar veliko zamudo, ampak to je povezano s tem, da so nekateri naši kolegice in kolegi pozni, ampak tudi vsi naši strokovnjaki še niso tukaj. Vseeno bomo začeli. Z nami je nepopoln nabor strokovnjakov, ampak Začeli bomo. Na dnevnem redu imamo predstavitev o varovanju delovcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Seveda želimo okrepiti zaščito delovcev na delovnem mestu. Veliko je smrtnih žrtev zaradi rakavih obolenj. Mislim, da bi morali storiti še več, več od tega, kar predlaga zaenkrat komisija. Najprej želim lepo pozdraviti gospoda Leslija Roštena iz Londona, Tonija Musuja iz Etuka in Rebecca Smith, ki prihaja iz Business Europe. Pozdravljeni! Maka nam, manjka nam še Ilke Schneider iz Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu prišla bo nekoliko kasneje. Zato smo nekoliko spremenili vrstni red. Najprej bomo prosili Leslie Rushton, da nam poda svojo predstavitev. Po štirih predstavitvah bo spregovorila Marita Ulfskog, na to pa bomo imeli razpravo z vprašanji in odgovori. Dobro, zdaj pa Leslie Rushton. Izvolite. Thank you. Thank you very much. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Sem Lesni Rašen iz eh, Imperial College London. Sem epidemiologinja in se ukvarjam z epidemiologijo dela in okoljskimi razlogi bolezni. Eh, čisto na kratki naj vam predstavim svoje delo, mojimi kolegicami in kolegi, ukvarjali smo se z stroški in implikacijami, ki so povezani z uh, eh, menimi vrednostmi izpostavljenosti na delu. In govorila bom o 13 kemijskih dejavnikih, o katerih je tukaj govora. Na kratko, nekoliko uh, ozadje, ne bom govorila o metodologiji, to vam bo gotovo všeč, ampak eh, nekaj ozadja pa je treba le, vendarle poznati, ko govorimo o podatkih. Namen tega projekta je uh, analizirati socialno-ekonomske vidike možnih eh, sprememb, spremembe direktive. In dejansko smo um, opredelili 25 eh, karcinogenov. Uh, to je uh, re, v skladu z klasifikacijo Mednarodne agencije za raziskave raka. Uh, ne govorimo o nečem, ali je nekaj karcinogeno ali ne, ampak če je, ampak kako je, koliko je karcinogena. In zelo važno je, da so podatki ustrezni in v okviru 2b pa te kategoriji pa pomeni, da je zelo malo podatkov za ljudi. E, torej, govorimo o učinku. E, in eh, zmanjševanju izpostavljenosti na delovnem mestu. Eh, treba je pa ugotoviti, kakšne so um, cenovne učinki eh, in uh, spoštovanje tega za strani industrije. Uh, gre za obremenjenost zaradi izpostavljenosti rakotvornim dejavnikom. Čisto na kratko razpravljamo vložim osnovno eh, metodologijo te študije. Prvo ugotovljamo eh, preteklo poklicno izpostavljenost in koliko to vpliva na obstoječe breme, torej kakšen je delež raka je sedaj eh, povzročen z obstoječem izpostavljenostjo v preteklosti. Potem pa poskušamo to prenesti za, v prihodnost, kakšna bo obremenitev glede na različne scenarije. In primerjamo to, kaj bi se zgodilo, če se nič ne naredi ali pa če izvedemo kar nekaj ukrepov. In britanska študija vključuje tudi izboljšanje eh, spoštovanja pravil, skladnosti v različnih sektorjih in podobno. Vse to je bolj kompleksno. Potem pa uh, na osnovi teh študij lahko uh, ugotovite, kje, je, kje so podatki pomankljivi. Um, ehm, In v dokumentu, ki smo ga pripravili, boste našli kar nekaj izzivov, ko gre za podatke. To, to je raziskovalni pristop, pa tudi vpliv na strategije zmanjševanja tvegan. Naj vas le opozorim, da te študije vključujejo ogromno podatkov. Če se odločate, potem morate prebrati veliko podatkov, vse je odvisno od vašega interesa. Če vas zanima eh, zmanjševanje, Eh, izpostavljenosti eh, pri delu, ki je glavni razlog eh, ali velik razlog za rak, potem morate gledati drugače, kot če ste zainteresirani za število smrti zaradi raka. Če vas to ne zanima, vas lahko zanimajo novo evidentirane primeri raka, torej pojavnost Eh, te bolezni. In eh, če naprimer zbolimo za rakom na, zaradi izpostavljenosti na delovnem mestu, ali to pomeni, da bom eh, kmalu umrl, ali to pomeni, da bom kako dolgo bom živel in kako bo to vplivalo na kakovost mojega življenja. Različne načini merjenja obstajajo in uh, vsem smo razmišljali o ceni vsega tega. Toliko, da vam nekratko predstavim, eh, kaj smo naredili v britanski studiji. To so odstotki eh, velikost eh, stolpcev. Mezotelioma je približno 90 odstotkov zaradi poklicne izpostavljenosti. In nasplošno govorimo o 5,3 odstotka primerov raka. To pa približno uh, eh, 13 tisoč novo identitiranih bolezni na leto, primerov bolezni. To je uh, le en drug uh, slajd iz britanske uh, študije, kjer smo ugotavljali stroške. Uh, Govorili smo, pregledali smo si zlasti eh, do rak dojke. Ugotovili smo, da je prah kristalnega kremena eh, glavni vir, eh, glavni eh, snov, eh, zlasti prisotna v gradbeništvu 56 odstotkov eh, razlogov za pojavnost raka. Torej, vi, ki se eh, o tem odločate, če pogledate. Eh, odstotke, eh, boste vedeli, da je stanje drugačno, kot če gledate število smrti in eh, štev, kre, število eh, izgubljenih let življenja, če temu tako lahko rečem. Eh, rak je seveda skoraj vedno smrtonosen. Če pa razmišljate o tem, vas zanima, kako eh, dolgo se lahko preživi za rakom, potem uh, imate na vrhu um, nemelanomni rak kože in um, rak dojke, ker, je, uh, ker se preživi tudi do 15 let s to boleznijo. Ne vem, točno, zakaj imamo tukaj akronim na MSC. E, eh, imamo 25 kartinogenih snovi, ki smo jih e, obravnavali. Ne vem, točno 25-26 ali celo. Eh, ampak v 27 državah članicah veliko težav za zbiranje podatkov. E, v ukvarjali smo se torej z socioekonomskimi in okoljskimi vidiki, pogovarjali smo se z deležniki, eh, pregledovali smo ravni izpostavljenosti in tako dalje. Aha, pozabila sem premikati slajde. No, to so pa potem zdaj uh, snovi, ki jih trenutno uh, pregledujemo. Te so na levi, upam, da so črke dovolj velike, da lahko preberete. Gre za uh, klasifikacijo v skladu z ILO. Sedem uh, uh, je gotovo uh, karcinogeno za otroke, uh, za ljudi, potem imamo dva A in dva B. Pri 2B imamo zelo malo podatkov za ljudi, obstajajo pa različne vrste raka, to si je dobro zapomniti. Eh, rak pljuč, eh, naprimer v britanski eh, študiji smo obravnavali kar 20 rakotvornih snovi za rak pljuč. Potem pa izpostavljenost, vrednosti izpostavljenosti, vidite jih v desni stolpcu. Uporabljali smo podatke iz Evropske komisije in držav nekaterih držav članic obstaja kar nekaj ljudi, ki so sedaj izpostavljeni nad temi menjimi vrednostmi, tako naprimer, mislim, da je čisto na eh, spodaj hidrazin, najmanjši odstotek je 25 eh, odstotkov, ki so že izpostavljeni. Tu je vseh 25, ampak tu je uh, število um, ljudi, ki so izpostavljeni v tisočih. Uh, v, gre za latentnost mnogo raka se pojavi po upokojitvi. E, ni dosti krat torej e, po zaključku delovne dobe e, se rak odkrije in to pomeni problem pri ugotavljanju. To pa je velika obremenitev v Evropski uniji v teh 25 državah. To je osnovna linija, osnovna črta za teh 13 eh, dejavnikov, ki jih sedaj obdelujemo. Eh, če nič ne naredimo, kako se bo to razvijalo sedaj, eh, kaj se bo zgodilo sedaj in v preteklosti. Osnovna črta je 2010. Prah kristalnega kremena ocenjujemo približno 7,5 eh, tisoč eh, primerov raka v Evropski uniji sedaj in če se nič ne, eh, ne ukrene, približno 440 tisoč smrti v naslednjih 60 letih. Gre pa seveda za rak pljuč, ki je skoraj vedno nažalost smrtonosen. Potem so še kar nekaj eh, pre, visoke eh, številke, eh, tudi če nič ne storimo pri drugih dveh dejavnikih, kot vidite. To so stroški zdravstvenih koristi v primerjavi z stroški skladnosti za prvih sedem snovi, ki so karcinogene za ljudi, drugi stolpec govori o vrednosti OL in vidite eh, primer je eh, izo, iz, izogibom pojavnosti od leta 2010 do 2096 približno eh, 10 tisoč eh, bi bilo eh, stroškov zaradi skladnosti. Pa tudi najnižje mejne vrednosti vključujejo eh, nevarnosti, tudi če so majhne. Z drugimi besedami, eh, vedno nekaj tveganja ostane, ne glede na vrednosti, eh, mejno vrednost izpostavljenosti. Če pogledamo uh, skupne koristi za zdravstveni sistem, kar veliko jih je še zlasti za um, kristalni kremen in uh, krom 6. Uh, eh, torej, uh, razmerje med uh, koristi in stroški je kar pozitiven uh, za kremen uh, in krom 6 ter. Uh, prah iz lesni prah, ampak za mnoge druge snovi, kot vidite na dnu, pa ni bilo pravzaprav nobene vrednosti, nobene koristi uh, za, uh, v, v smislu stroškov. Potem so pa še druge eh, snovi, ki so mogoče eh, rakotvorne za ljudi in to ne prinaša nobenih zdravstvenih koristi. Kaj je tukaj nejasno? Dobro je opisano v eh, očinku, eh, oceni očinka, ampak včasih je treba biti poguman pri eh, predpostavkah. Nejasno je, kako dolgo eh, boste eh, morali biti izpostavljeni, da zbolite za rakom. Eh, ko smo ocenjevali, smo uporabili ja, objavljene podatke, ki so lahko točni ali netočni. Eh, ravni izpostavljenosti v teh študijih mogoče dobro ne odražajo um, popu, dejanskega stanja. Veliko nevarn, nejasnosti je pri vseh eh, podatkih o populaciji in zelo malo je uh, informacij oziroma podatkov o trendih v zaposlovanju. Veliko negotovosti. Ampak eh, do, prišli smo do. Uh, tega, da potrebujete kar uh, veliko podatkov in odvisno je, kaj, zakaj se vi kot uh, odločevalci eh, zanimate, pa ne samo kot zakonodajalci, ampak tudi um, sindikati, delodajalci in tako dalje. Eh, zelo uh, se je to videlo v uh, Britanski študiji um, veliko več so bolezni sedaj prisotne, uh, kot pa nesreče na delovnem mestu. Uh, Zmanjševanje rakotvornih snovi zelo pomaga tudi pri eh, nekaterih eh, drugih boleznih, kot je naprimer delovanje v pljuč. Zmanjšujejo se eh, tudi pojavnosti drugih bolezni, če zmanjšamo rakotvor, izpostavljenost rakotvornim boleznim snovem. In čisto osnovno, osebno bi rekla, glede vpliva upravlja, razpravlja o tem, kako bomo vedeli, ali smo uspeli. Postaviti bi morali verjetno e, sistem spremljanja poklicnih bolezni. To je precej e, težko narediti. E, zelo težko je eh, dobiti podatke, kjer bomo z gotovostjo vedeli, da, to, da so bolezni povezane z eh, poklicno izpostavljenostjo. V nekaterih rakih je to še posebej težko. Mi smo pa predlagali v Združenem kraljestvu, da spremljamo v prihodnje izpostavljenost In mm, ravno tako eh, naj bi pogledali eh, nesorazmerne pomakljivosti eh, za države članice. In moram reči, da nesorazmernih pomakljivosti v povezavi z delovnim silo nismo zaznali, kot smo to navedli tudi v dokumentu mogoče bi komisija premislila, ali so katerekoli njene odločitve eh, lahko eh, nesorazmerno eh, pomankljive oziroma prinašajo pomankljivosti. Hvala lepa. Zdaj pa naša druga strokovnjakinja, ki je končno prišla do nas, Ilke Schneider. Lepo pozdravljeni. Kar takoj vam dam besedo, izvolite če gre 10 minut lepo, prosim. To bi bilo fantastično. Mikrofon, please. Najlepše eh, hvala gospe eh, Ulskog. Eh, in um, drugim, ki ste nas povabili na to javno predstavitev, se opravičujem za uh, zamudo. Tukaj vidite, kako vam uh, tehnične uh, sposobnosti ne pomagajo najti pravo pot v tem parlamentu. Res se opravičujem. Uh, sprva uh, bom podala osnovne uh, dejstva in. Uh, podatke, kot je verjetno govorila tudi moja predhodnica. Potem pa kaj smo mi ugotovili za svojo raziskavo na agenciji in tudi dejavnosti, ki jih sedaj opravljamo na eh, temo eh, rakotvornih eh, in mutagenih snovi. Um, drugi glavni razlog. Eh, Eh, smrti v EU je eh, rak, prvi razlog so eh, kardiovaskularne bolezni. Ena od štirih smrti povzroči rak in gre za ljudi, ki so mlajši od 65 let, takrat je pa to ena od treh smrti. To so cene glede karcinogenih uh, eh, snovi, ni pa to vse isto za vse uh, vrste raka, azbest 85 eh, odstotkov ali pa lesni prah uh, ocene iz Francije, pa približno polovica vseh, uh, um, uh, vseh pojavov raka povzroča izpostavljenost tej snovi. Um, koliko je strošek, eh, približno 334 milijard evrov. To je eh, ocena iz eh, poročila, ki je bila predstavljena maja letos pod nizozemskim predsedstvom. To je le ocena, ampak vendarle dobimo občutek kakšen vpliv bo to imelo. Približno 102 500 tisoč uh, eh, oko, uh, eh, primerov uh, smrti je, zgod, se zgodi zaradi raka v državah članicah na leto. In te informacije uh, so na voljo na naših uh, spletnih strani. Mislim, da smo s tem razložili metodologijo, ki smo jo uporabili. Zelo pomembno je eh, zavedati se, ko govorimo o teh eh, snoveh, da eh, gre izpostavljenost večjim snovem istočasno na delovnem mestu in da vpliv ene rakotvorne snovi ki sedaj jih obravnavamo eh, posamično v okviru direktive, se skoraj vedno povezuje z izpostavljenostmi z drugimi snovmi. Za eh, industrijo, naprimer varilci, mehaniki, eh, proizvodna industrija, pa tudi v storitvah proizvajanje ščevljev ali frizeri, tudi oni so potencialno izpostavljeni rakotvornim snovem in imajo potem tveganje za različne vrste raka. To je važno vedeti. In ravno tako je pomembno zavedati se, in to je rekla govornica pred mano, da snovi eh, imajo lahko različne vplive. Eh, v, ocenjujemo, eh, kako bi zmanjšali eh, stroške z preprečevanja obolevnosti. Imam, eh, dodatne izra, eh, stu, snovi, kot so um, kremen, hidrazin, krom 6, akrilamid in to seveda vpliva na uh, eh, pluča, delovanje pluč ali pa samo uh, eh, draži pluča in uh, potencijalni prihranki uh, zaradi zmanjšanja teh učinkov uh, Eh, so lahko pravzaprav višji, eh, kot če eh, govorimo samo o rakotvorni izpostavljenosti rakotvornim snovem. Gre za visoke stroške zaradi vpliva teh snovi na delovanje organov. Zato so preventivni ukrepi še toliko pomembnejši. Potem pa bi omenila nekatere eh, ugotovitve iz eh, študije, ki smo jo upravili za Evropsko komisijo pred nekaj leti. To smo objavili kot poročilo, to je na voljo na spletnih straneh. Pregledovali smo države članice in jih spraševali sistemih, ki jih uporabljajo za eh, postavljanje menih vrednosti za rakotvorne eh, snovi in druge eh, toksične snovi. Ugotovili smo, da obstajajo zelo različne mejne vrednosti in tudi različne snovi lahko jih je od 3 eh, do 4 v skladu z eh, Evropsko direktivo ali pa celo 50 ali 60 eh, snovi, ki se obravnavajo kot take v državah članicah. Zelo različno. Mnoge države članice so prevzele seznam teh snovi od drugih držav in tole kaže na pomen, eh, kako važno je, da imamo mejne vrednosti postavljene na evropski ravni, kar bi potem predstavljalo standard in skupni cilj za preventivo. OEL je v bistvu eh, cilj, ki se ga želi doseči z eh, preventivnimi ukrepi, kot je naprimer prezračevanje v zaprtih sistemih in podobno. Potem smo objavili pred dvema letoma še eno poročilo o, načinu, o sistemu nadzora ali spremljanja, ki eh, je izpostavil pomankanje podatkov, pa tudi druge pomankljivosti. Eh, veliko eh, podatkov se nanaša na industrijska podjetja, ne pa na storitve. 70 odstotkov delovne sile pa dela v sektorju storitev. Eh, mnogi eh, so, ki so izpostavljeni eh, v rakotvornim stvarem, snovem, pa to ni ugotavljeno. Naprimer, ljudje, ki delajo pri vzdrževanju, v Franciji so ocenili, da je izpostavljenost mnogim rakotvornim snovem prisotna. Največ, najbolj izpostavljeni eh, so bili vzdrževalci 40 odstotkov. Eh, Ljudje je bilo izpostavljeni rakotvornim snovem in mladi veliko bolj kot starejši. Eh, mnogi tih eh, delavcev eh, so stalno spreminjali delovne pogoje, ker ti šli so iz enega delovnega mesta na drugo. In kar je važno, med mladimi je veliko vajencev, to so zelo mladi ljudje, med 15 in 18 letom starosti in uh, stažerji. Um, in tam ni dovolj uh, nadzora nad njihovim delovnim mestom. Uh, še nekaj je poročilo izpostavilo. Uh, strategija vračanja na delovno mesto za rakom obolelih so omejene. Uh, iščemo strategije, ki bodo potem zbrane v nekem dokumentu kot priporočilo. In seveda obstajajo še drugi vidiki ki jih bom omenila poznaje. Le en primerov za eno od uh, um, snovi, gre za kremen, uh, to je zelo relevantna snov. Videli, gledali smo, kakšna je sedaj izpostavljenost na delovnem mestu, naprimer na finskem. Iz 50 eh, let obstaja študija, projicirali smo jo let, do leta 2020 in kaj smo ugotovili, da se. Um, izpostavljenost sicer zmanjšuje in eh, pa da je vedno več delavcev izpostavljenih. Torej ne gre le za zmanjševanje izpostavljenosti, ampak uštevati moramo tudi število ljudi, ki so izpostavljeni. In pri eh, kremenu smo ugotovili, da je oglavno mladih in eh, začasno zaposlenih eh, v sektorju vzdrževanja, ki so lahko eh, potencijalno izpostavljeni. Eh, kašne potem eh, so načrti za prehodnost v eh, agenciji? pripravljamo eh, študijo izvedljivosti eh, za to, eh, za to študijo. Ugotavljamo, kakšni so faktori tveganja. Cilj je pripraviti seznam dejavnikov tveganja za rak in oceniti, ali bi bilo smiselno izvesti neko pilotno študijo v, eh, v vseh državah članicah ali pa samo nekaterih. Ta, s to študijo bomo začeli. Eh, letos iščemo eh, podizvajalca in eh, podatki bodo eh, na voljo leta 2018, torej študija bo potekala leta 2017, imamo različne metodologije, uporabili smo avstralsko, eh, torej metodologijo, ki so jo razvili v Avstraliji. In potem še ena dejavnost, ki je vsega, um, kampanja eh, za zdravo delovno mesto leta 2018-2019. Uh, eh, ukvarjali se bomo z nevarnim mesnomi na delu uh, in deloma to vključuje tudi rakotvorne snovi. To je um, kampanja za dobro prakso. Namen je deliti se informacijo o dobrih praksah, o novo razvitih orodjih in inštrumentih in tudi o zaveščanju, o tveganju. Um, rakotvornih snovi na delu. Eh, dobro je eh, pogledati se eh, celotno situacijo po dobavni verigi, povezano z direktivo REACH in označeva, označevanjem v letu 2003 smo nekaj podobnega izvedli, od takrat se je marsikaj spremenilo, imamo nanomaterjale, izpostavljeno s tem materialom in tako dalje. In treba je obravnavati ravnljive skupine in um, delitev glede na spol. Ker uh, veliko dejavnikov, ki jih bomo pregledali. Moja zadnja pred eh, slajd, zlasti glede eh, rakotvornih snovi, imamo eh, roadmap na konferenci. Eh, z uh, predsedstvom uh, je OŠA z nizozemskom in avstrijskim ministrstvom za uh, delo uh, podpisala zavezo, da bo izvedla uh, določene aktivnosti, da bi uh, zmanjšala uh, nevarnost tveganja za rak zaradi izpostavljenosti na delo. To bomo uh, delali v obdobju letih 2017, 2018 in mogoče 2019. Eh, pripravili bomo priporočila konec eh, oktobra. Eh, odbor višjih inšpektorjev za delo bo uh, pripravil posebno poročilo o izpostavljenosti uh, kremenu v gradbeništvu, pa tudi poseben dogodek bomo, dogodke bomo uh, organizirali za posamezne snovi. Torej, uh, še tukaj bi rada zaključila. Uh, In najlepša hvala za vašo pozornost. In dank. Najlepša hvala. Zdaj pa kar Toni Musu iz uh, Etuka. Izvolite. Uh, morning, uh, Dobro jutro vsem in hvala lepa za vaše povabilo. Torej, uh, ime mi je Toni Musu in uh, Eh, prihajam iz um, Evropskega sindikalnega inštituta. In začel bom kar na začetku. Dobro. Torej, govorimo o zelo pomembnih številkah, visokih številkah. Če si pogledamo število smrti zaradi raka povezanega z delom, potem vidimo, da so številke zelo visoke. Več kot 100 tisoč ljudi vsako leto v Evropski uniji umre zaradi bolezni povezanih s rakom. Torej, um, izpostavljenost uh, na delovnem mestu predstavlja 5,3 odstotke do 8,4 odstotkov vseh rakov. Torej, to predstavlja zelo visok strošek za družine, za uh, družbo, za delodajalce. Uh, in študija Nacionalnega inštituta za javno zdravje na nizozemskem je pokazala, da ti stroški predstavljajo uh, več kot 300 milijard evrov letno samo v Evropski uniji. Torej, to so zelo visoki stroški. In to je razlog za to, da so sindikati začeli s kampanjo za preprečevanje raka na delovnem mestu. In eh, en od glavnih razlogov za to je ta, da je mogoče vse te rake preprečiti, če so delavci manj izpostavljeni oziroma niso izpostavljeni. V tem primeru bi se lahko izognili mnogim primerom raka. Torej, en od instrumentov, ki ga lahko uporabljamo na delu za minimalizacijo te izpostavljene, izpostavljenosti, eh, so eh, prav te um, pragovi izpostavljenosti. Uh, in eh, zato eh, je eh, naš sindikalni inštitut tudi pozval Evropsko unijo, da sprejme zavezujoče mejne vrednosti za vsaj 50 najpomembnejših rakotvornih snovi. In zelo sem vesel, da je komisarka Tyson uh, pripravljena sprejeti 25 eh, teh eh, eh, snovi še letos in 50 nadaljnih rakotvornih snovi do leta 2020. Torej, kaj mi želimo? Komisija je predlagala torej, prvi val teh 13 eh, rakotvornih snovi z zavezujočimi eh, vrednostmi in za pet teh snovi bi želeli eh, strožje mejne vrednote in tu vrednosti. Tu vidimo um, torej, uh, kristalni kremen, na to um, lesni uh, prah, uh, krom 4, butadein. Uh, Eh, in pa eh, keramične, keramična vlakna in pa formaldehid. Torej, zakaj to želimo? Zato, ker v nekaterih državah članicah na nacionalni ravni že imamo strožje mejne eh, vrednosti in zato bi morali slediti najboljšim praksam držav članic. Torej, če je to izvedljivo v eni državi, potem je to prav gotovo izvedljivo tudi v drugih EU državah bomo tu dali um, primer Kroma 6. Uh, približno milijon delavcev je temu izpostavljeno v Evropski uniji. Torej, uh, Komisija predlaga 25 mikrogramov na kubični uh, meter, um, medtem ko uh, v Franciji, v Nemčiji in na nizozemskem imamo že zdaj to mejno vrednost 1 mikrogram na, na kubični meter. Uh, Eh, torej strože eh, vrednosti. In eh, prav tako pripravljamo študije za učinek strožjih mejnih vrednosti. Izredno pomembno je, da si parlament prizadeva za eh, strožje mejne vrednosti za te rakotvorne snovi. Zato, ker enkrat, ko bodo te snovi vključene v direktivo in te mejne vrednosti vključene v direktivo, bo te zelo težko spremeniti. In zato bi bilo dobro, če bi imeli od samega začetka že strožje eh, zavezujoče vrednosti, ki bodo bolje zaščitile delavce. Torej, komisija predlaga, da se eh, spremeni tretjo prilogo eh, te direktive, se pravi, da se eh, pač doda določene rakotvorne snovi. Ampak mi pa bi želeli to priložnost izkoristiti tudi za spremembo nekaterih eh, členov direktive in eh, želeli bi, da se tudi področje uporabe direktive razširi na eh, druge toksične snovi. Zaenkrat to pokriva samo rakotvorne in mutagene snovi, ampak eh, menimo, da bi morala direktiva tudi um, pokrivati tiste, um, tiste snovi, ki eh, škodijo eh, reprodukciji, se pravi reprotoksične snovi. Zaenkrat je zakonodaja zelo šipka na področju reprotoksičnih tveganj. Naprimer imamo direktivo o um, nosečih eh, delavkah, torej če eh, delodajalec ve, da je delavka noseča, potem lahko ustrezno ukrepa in prepreči izpostavljenost, ampak pogosto pride do tega prepozno, kajti delavka bo delodajalca obvestila o nosečnosti šele pri treh mesecih in to bo prepozno, kajti izpostavljena bo že prej. Prav tako je problem tudi v tem, da eh, reprotoksične substance pokriva direktiva o kemičnih substancah in eh, tu mejne vrednosti niso zavezujoče in eh, mislim, da reprotoksične substance prav tako zaslužijo, da se jih pokrije z bolj strogimi določbami direktive o rakotvornih snoveh in to bi bilo tudi uh, Eh, skladno s tem, kar eh, eh, se dogaja v drugih državah članicah. Na nacionalni ravni imamo številne države, ki so reprotoksične substance že vključile v nacionalno zakonodajo. Nacionalno zakonodajo o rakotvornih snoveh torej. Ampak prav tako bi želeli tudi druge določbe izboljšati in želeli bi preglednost, kar se tiče tveganja eh, eh, raka eh, povezanega z vsako to mejno vrednostjo. Kot sem že pojasnil, če imamo mejne vrednosti, še ne pomeni, da smo povsem zaščiteni. Tveganja vedno obstajajo in želeli bi, da preostala tveganja, ki so povezana z mejnimi vrednostmi, ostajajo tudi opredeljena in so upisana v zakonodajo zato, da bodo vsi lahko vedeli, kakšna tveganja so povezana s temi vrednostmi. Prav tako bi želeli tudi obvezen eh, nadzor eh, zdravja delavcev pred in po upokojitvi, kajti vemo, da je čas med eh, izpostavljenostjo in pa razvojem raka lahko dolg. in s takšnim zdravstvenim nadzorom bomo lahko tudi povezali raka z izpostavljenostjo na delovnem mestu. Prav tako je pomembno tudi, da razpolagamo z več podatki v zvezi z izpostavljenostjo. To je ključnega pomena, če želimo pripraviti boljše preprečevalne ukrepe. Če razpolagamo z menjimi vrednostmi, jih je zelo težko spremeniti in zato bi želeli, da eh, ta določba zagotovi, da so mejne vrednosti v direktivi tudi redno pregledane in po potrebi spremenjene skladno z znanstvenimi dognanji. Prav tako bi želeli vključiti tudi načrt minimalizacije v primeru, da nadomestitev ni možna. In na koncu bi povedal še naslednje. Nekaj besed o dolgoročni perspektivi preprečevanja raka na delovnem mestu. V sedanji direktivi nimamo metodologije za določanje mejnih vrednosti glede tega se še vedno moramo dogovoriti, se pravi, kako se odločimo, kakšne naj bodo mejne vrednosti. To je izjemno pomembno, kajti kako to delamo danes? Danes je to utemeljeno samo z analizo, stroškovno analizo. Torej, to pomeni, da je to neke vrste loterija eh, in cena za to so človeška življenja, človeška življenja napram um, dobičkom. In to seveda ni ustrezna metoda. Mi bi želeli drugačno metodo za določanje menjih vrednosti. Morda se bom tu ustavil, se vam zahvalil za vašo pozornost. So, recht herzlichen Dank. Da Hvala lepa. Zdaj pa naša četrta strokovnjakinja, Rebecca Smith iz Business Europe. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala za to, da ste me povabili sem. Na začetku želim jasno povedati, da si delodajalci želijo zaščititi delavce pred eh, rakom povezanim z delom. Preprečevanje do vrstnih rakavih obolenj je v interesu delavcev, družbe pa tudi podjetij. In še nekaj, določanje obvezujočih ciljev lahko omogoči enake možnosti za vse v okviru industrije in tudi za delavce. Zato pri Business Europe podpiramo omejeno revizijo prilog 1 in 3, kar zadeva direktivo o rakotvornih snoveh in mutagenih snoveh. Vendar imamo pa nekaj zelo pomembnih pogojev za to, da bi določili nove vrednosti za izpostavljenost. Po našem mnenju mora proces temeljiti na zdravih znanstvenih podatkih. Slišali smo že, kakšni podatki obstajajo in mislim, da bi to morala biti osnova za določanje novih urednosti. Po drugi strani pa bi to moralo temeljiti tudi na tehnični in gospodarski izvedljivosti ter oceni socialno-ekonomskega vpliva. Prav tako menimo, da bi morali upoštevati samo tiste snovi, ki so znanstveno potrjene kot karcinogene. Samo te snovi bi morali biti v prilogi direktive, kar te Na vse zadnje govorimo o direktivi o rakotvornih snoveh. Prav tako menimo, da nima smisla, da se določa na ključen številčni cilj 100, 200 ali karkoli že v zvezi z zgornjimi vrednostmi na področju izpostavljenosti, če ne bomo imeli vrstnega reda prednostnih nalog glede tega, katere snovi bodo obravnavane najprej. Morda bi bilo koristno, če bi vam povedali kaj tudi o procesu. Vsi vemo, da je komisija tista, ki predlaga mejne vrednosti, ampak veliko dela in posvetovanja je vloženega v delo in v proces, preden pridemo do konca. Mislim, da je zelo pomembno, da na to opozorimo. Kakor je verjetno, veste, se delo začne na ravni EU v znanstvenem odboru za določanje mejnih vrednosti izpostavljenosti. Oni preučujejo znanstvene podatke in gledajo, ali so mejne vrednosti v okviru trenutnih tehnik merjenja seveda pa upoštevajo tudi deležnike, torej vlado, delavce in predstavnike industrije. In potem se razprava pomakne v svetovalni odbor. To je zelo pomemben korak v procesu, kaj ti verjetno veste, da ta organ sestavljajo vlada oziroma predstavnike vlade, delavcev in delodajalcev. Vloga tega odbora je, da se preveri, ali so mejne vrednosti znanstvenega odbora v okviru meril izvedljivosti in socialno-ekonomskega vpliva. Veliko razprave je že bilo o tem in prejšnji govornik je omenil analizo stroškov in koristi, to je za nas zelo pomemben element in mi se ne bi strinjali, da gre za to, da se enači strošek za industrijo in strošek za zdravje ljudi. Mi pa želimo govoriti namreč o izvedljivosti. Poskrbeti želimo, da bodo zadevne industrije lahko izvajale zakonodajo v zvezi z temi mejnimi vrednostmi, zato da bodo lahko tudi zaščitile delavce. To želimo doseči. Seveda, ko govorimo o posvetovalnem odboru, včasih pride do dogovora med predstavniki vlade, delodajalcev in delojemalcev, včasih pa ne, ampak delo posvetovalnega odbora je zelo pomembno. Prav tako so mejne vrednosti, ki se predlagajo, že dobra osnova in to potem zagotavlja splošni pristop za komisijo. Zato smo bili zelo zadovoljni, ko smo videli v predlogu komisije, da se v splošnem strinja z tem tripartitnim organom posvetovalnim odborom. Vsi ti procesi lahko nekaj časa trajajo. Strinjam se s tem, kar je povedal prejšnji govornik, da nekaj časa traja, da se posodobijo mejne vrednosti in uh, mislim, da bi bili pripravljeni preučiti preprostejše načine za to, da bi se določali pragovi za izpostavljenost na ravni EU, vendar poskrbeti moramo, da ne bomo teh procesov ignorirali, da jih ne bomo zanemarili, kajti vseeno so zelo pomembni za to, da se zastavi splošen pristop in da se tudi najde soglasje med deležniki. Seveda je treba omeniti tudi, da vemo, da obstajajo in da bodo obstajali predlogi v drugem krogu in v tretjem krogu. In mislim, da tudi za te predloge veljajo pogoji, ki sem jih navedla prej. Prav tako razumemo, da obstajajo pomisleki v zvezi z določenimi deli industrije glede nekaterih menih vrednosti in glede nekaterih snovi v direktivi o rakotvornih snoveh. Kakor verjetno veste, smo imeli dolgo razpravo o kristalizirani siliki. Znanstvena skupnost analizira to snov in zaenkrat še ni znanstvenega soglasja v zvezi s tem. V nekaterih sektorjih obstajajo pomisleki v zvezi s tem, da bi to vključili v seznam rakotvornih snovi. Ne gre samo za mejne vrednosti, ampak tudi za druge ukrepe iz te direktive. Gre torej za ukrepe hierarhije, ali so potrebni ukrepi za zamenjavo te snovi, ali je treba imeti na delovnem mestu pristop zaprtega procesa in tako naprej. predlog komisije zadeva tudi dogovor NEPSI v zvezi z socialnim dialogom za dobro uporabo kristalnega kremena. Veseli smo, da je v predlogu to omenjeno in v predlogu v uvodnih navedbah je navedeno, da je ta dogovor dopolnilo. Mislim, da moramo preučiti, kako bo ta komplementarnost delovala v praksi. Kakšno vlogo bo imel ta dialog na praktični ravni za posamezne sektorje industrije in kako bo to vplivalo tudi na ocene tveganja. Imamo določene pomisleke v zvezi z menjo vrednostjo, ki je bila postavljena za lesni prah. Gre za pomisleke v zvezi z izvedljivostjo Od določenih akterjev smo slišali, da določeni stroji, ki se uporabljajo v sektorjih, kjer prihaja do lesnega prahu, povzročajo toliko lesnega prahu, da bi bilo težko ostati pod menimi vrednostmi. Ne glede na to, da so določeni tehnični ukrepi že bili uvedeni in da teh strojev ni mogoče zamenjati ko govorim o tehnični izvedljivosti, moramo govoriti o praktični izvedljivosti na delovnem mestu samem, glede spoštovanja teh menjih vrednosti. Seveda pa je treba govoriti tudi o bolj splošnih ukrepih v direktivi. Vemo, da obstaja razprava o kromu 6. To je zelo pomembna razprava v svetu in kako je povedal posvetovalni odbor, o varnosti in zdravju, bi morda potrebovali določeno obdobje, da se preuči mejna vrednost in s tem se strinjamo. Po drugi strani pa mislim, da je zelo pomembno, da si pogledamo različne sektorje in različne industrije, ki uporabljajo krom 6, zato da bi videli, kako bi lahko spremenili svoj proizvodni proces, da bi uvedli naprimer zaprte sisteme. Torej, morda bi bilo treba prilagoditi mejno vrednost v prihodnosti, ampak potrebujemo tudi uravnotežen pristop. Torej, če sklenem, imamo določene pomisleke v zvezi z določenimi mejnimi vrednostmi in imamo pomisleke v zvezi z vključevanjem določenih snovi v prilogo, vendar vseeno vas spodbujamo, da se poskusite kar najbolj držati predloga komisije. Zakaj? Razlog za to je, da smo imeli v posvetovalnem odboru Veliko podpore za to, s tem so se strinjali tako skupine delavcev, kot tudi predstavniki vlade in delodajalcev. To temelji na znanstvenih dokazih in seveda zato je zagotovljene tudi veliko podpore na ravni držav članic v svetu. Nismo za to, da bi spremenjali člene direktive, po našem mnenju je dobro, da bi čim prej določili mejne vrednosti, da bi čim prej zadevo spravili pod streho in da bi določili nove mejne vrednosti v direktivi. Če pa bomo začeli zapleteno razpravo o tem, da bi spreminjali člene, potem bomo upočasnili proces. Mislim, da bi se morali posvečati temu, kar je komisija predložila, zato da bi čim prej dosegli napredek. Hvala. So, rekel sem, dank an ali. Hvala lepa vsem strokovnjakinjam in strokovnjakom. Preden dam besedo Mariti, lepo prosim, da mi dovolite, da povem nekaj na osebni ravni. Vedno znova sem presenečen, kako zlahka govorite o analizi stroškov in koristi. Sam imam raka in čez dveh čez dve leti ne vem, ali bom lahko rekel, da sem imel raka. In ko slišim, da govorite o stroških in koristih, sem precej razočaran. Imam nekaj vprašanj, ampak eh, dobro, o tem lahko kasneje. Zdaj pa morita Ulskok. Eh, uh, so to... Govorila bom švedsko, zato lepo prosim, da si nataknete slušalke. Eh, tak för att ni alla har kommit hit. Hvala lepa vsem. Hvala za to, da ste prišli sem in da ste delili svoje obširno znanje z nami. Tomas Hendel, naš predsednik, je povedal, nekaj, kar velja praktično za vse. Vsi imamo osebno povezavo z rakom in to velja za vse pogoste bolezni. To zadeva nas kot ljudi, nismo samo politiki in predstavniki organizacije. Mi ob tej temi postanemo zelo človeški in to se tudi vidi v delu, ki ga zdaj opravljamo, ko govorimo o tem, da bi dosegli napredek na področju rakotvornih snovi. Našteli ste nekaj številk. In te številke so pomembna smernica za nas. Naprimer, dejstvo, da imamo 102 tisoč in petsto primerov rakavih obolenj zaradi dela v Evropski uniji na leto. To je res velik problem. Mi smo del najbolj uspešnega konca sveta in smo tudi v vrhuncu raziskav na področju upravljanja z boleznimi. Ta številka 102 500 bo prav gotovo služila kot zelo pomembna osnova za vse naše predloge. 53 odstotkov vseh smrti povezanih z delom je posledica raka. To je še ena številka, ki bo prav gotovo močno vplivala na naše delo. Obstajajo ekonomski interesi, obstajajo tudi drugi interesi in to pomeni, da moramo vedno določiti raven, v okviru katere bodo lahko države članice zelo ambiciozne glede svojih odločitev. Ne moremo se odločiti o nečem, česar polovica Evropske unije morda sploh ne bo sposobna izpeljati. Vendar poslati želim signal, da smo v tem odboru zelo ambiciozni. Vemo, da je treba predloge preizkusiti v realnosti in delati moramo postopoma. Ampak eh, v tem primeru, v primeru rakotvornih snovi, želimo narediti več korakov naprej naenkrat. Zelo pomembno je, da imamo dovolj podpore in da smo tudi dovolj ambiciozni. Slišali smo veliko dejstev danes o rakotvornih snovih na delovnem mestu. To so zelo pomembna dejstva, ampak pri nadaljevanju dela mislim, da bo del naših prizadevanj tudi pod vplivom drugih dejavnikov. Gre za neke vrste noskriže interesov. Upoštevati je treba tudi ekonomske interese. Gre za interese delavcev na eni strani in delodajalcev na drugi strani. Po drugi strani imajo tudi države članice svoje interese tukaj. Nekatere države članice so prišle že zelo daleč, kar zadeva obravnavo rakotvornih snovi na delovnem mestu in v družbi. Druge države članice pa morda zaostajajo. V Evropskem parlamentu in v odboru je to zelo pomembno. poskrbeti moramo, da bomo tistim, ki še niso na naši ravni, omogočili, da nas dohitijo. Ponoviti pa želim, da je to vprašanje, ki se nas dotika na poseben način to je v splošnem interesu, ampak to se dotika vsakega od nas tudi na osebni ravni. Hvala vam za vaše prispevke. Slišali smo tudi kaj novega. Nekaj podatkov, ki ste jih podali, pa je služilo kot osnova za to, da je komisija podala svoj predlog še naprej bomo v tesnem stiku z vami, zato da poskrbimo, da bomo na koncu dobili zelo ambiciozen rezultat. Omeniti želim nekaj, za kar si prizadeva več poslancev v parlamentu. Gre za upoštevanje vidika spolov. V določenih delih naših prizadevanj, to ni bilo popolnoma jasno. In seveda bo to vključeno tudi v naše predloge v prihodnosti. To je vse. Hvala lepa za vaše delo. Hvala Marita. Zdaj pa poročevalci v senci. Najprej Klod Roda, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, samo eh, uvodoma naj povem, da imamo zelo um, dobre tehnologije v tej dvorani, ampak eh, naše oči ne sledijo vaši tehnologiji, tako da bi vseeno želel v papirnati obliki prejeti eh, vaše prosojnice. Torej, veliko smo govorili o stroških zdravja, eh, to seveda sproža tudi vprašanja etične narave, ampak vseeno bi me zanimalo, kakšni so ti izračuni. Ali ti izračuni temelijo naprimer na o, o, istih e, metodah kot e, zavarovalnice. Na to e, me zanima tudi, kakšne so um, spremljevalni ukrepi za zaposlene. Na to, v zvezi z tem, da se te težave ne pojavljajo samo v industrijskem sektorju, temveč tudi eh, v sektorju storitev. Torej in ne samo z eh, čistimi molekulami, temveč tudi mešanimi molekulami. Torej, vem, da eh, naprimer za eh, ljudi, ki čistijo, torej to je sektor storitev, eh, obstaja nevarnost mešanja različnih proizvodov in ti delavci niso vedeli, naprimer, kakšne nevarnosti obstajajo. Gospa Schneider je omenila, naprimer, um, frizerje. To je zelo uh, pomemben uh, sektor uh, in upam, da bo v prihodnosti uh, komisija bolj pozitivna glede teh sporazumov, ki so mogoči, kot je bila v preteklosti. In na to treba si je pogledati, kakšne so vrednosti v različnih državah članicah. Vemo, da gre tu za vprašanje uh, konkurenčnosti, ampak nekaj, kar deluje v eni državi, lahko deluje tudi v drugi. Pa vsem se strinjam s poročevalcem, res to je način, kako moramo tu delati na tem odboru. Torej potrebujemo kar se da veliko ambicij za zdravje eh, delavcev, istočasno pa moramo biti realistični glede izvedljivosti. Uh, nima smisla, da si tu zadajamo cilje, eh, za katere že vnaprej vemo, da se jim bodo vsi izogibali. Govorili ste o številki 100 eh, tisoč, torej um, cestnih nesreč eh, oziroma smrti zaradi cestnih nesreč imamo 25 tisoč na leto, pa si poglejmo, koliko kampanj. Uh, Eh, organiziramo vse čas za to. Tu pa govorimo o 100 tisočih smrtih letno. Torej, veliko je bilo rečenega v zvezi z vrednostmi, ampak prav tako se je treba poslužiti ozaveščanja, dobrih praks, torej vseh teh orodij, ki obstajajo. Imamo, naprimer, že določene sektorje, ki uh, Eh, si za to prizadevajo, za eh, izmenjavo dobrih praks eh, in tudi instrumenti OSHE, naprimer, nam lahko zelo pomagajo pri boju proti številom rakovih obolenj zaradi dela. Hvala lepa. Klod, pravo imaš. Tabele so res majhne, težko jih je videti, ampak so v dosjeju. Žal pa jih v razpravi ne bomo mogli uporabiti. Gospe McIntyre ne vidim, EKR, kdo na mesto vas? A seveda, izvolite, kolega Hoc. Ďakujem veľmi pekne, ja budem hovoriť teda v mene našej... Hvala lepa, govorila bom u imenu naše poročevalke, gospe McIntyre. Hvala lepa vsem za vaše prispevke. Poskusimo pripraviti dob, dober sporazum in zato je dobro prisluhniti širokemu spektru mnen, zato da ne bi prišlo do neželenih rezultatov. V splošnem podpiram Dopolnitev priloge 1 v direktivi. Preprečevanje raka povezanega z delom mora biti naša prednostna naloga, to je prednostna naloga delavcev in delodajalcev. Zastavljanje obvezujočih ciljev na ravni EU bi lahko pomagalo zagotoviti enake možnosti za industrijo in delavce po vsej Evropski uniji. Mislim, da bi ta proces moral temeljiti na znanstvenem znanju in temeljiti mora tudi na tehnični izvedljivosti in na zadnjih znanstvenih dognanjih. Obštevati moramo tudi socialno-ekonomski vpliv. Ne smemo dopuščati na ključnih ciljev, ki nimajo znanstvene osnove, kajti to bi lahko vplivalo na našo konkurenčnost, rasti tudi na delovna mesta sem morda zato, da bi revidirali priloge, ne želim pa odpreti členov, zato se že veselim sodelovanja z poročevalci v Senci v prihodnih tednih in mesecih. Za Alde bi spregovorila Renate Weber, pa je ni, zanima me, ali bo kdo spregovoril kdo drug ne, Patrik Lerik, ne vidim ga, dobro, zeleni, kar ima deli, je ni, prav tako se nihče ne javlja k besedi, EFDD enako, v redu, potem pa Žuel, Mola, izvolite, EFDD. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, zahvaljujem se tudi vsem strokovnjakom, ki so se nam pridružili, zlasti sem vesela, da sem eh, lahko prisluhnila eh, zastopnikom eh, sindikatov, torej to me je zlasti zanimalo, kajti delala sem tudi na tem področju. Torej hvala, da ste se nam pridružili. Imam nekaj pripomp v zvezi z končnim dosjejem in pa s predlogi. Res je šokantno, če govorimo o tej stroškovni analizi. Seveda so to stroški za podjetja in ti stroški so pogosto razlog za to, da ni prišlo do dovoljšnih ukrepov za preprečevanje teh obolenj. Po drugi strani pa vemo, da tudi čas igra pomembno vlogo, tako pri razvoju kancerogenih in drugih patologij, kot tudi eh, čas izpostavljenosti tem eh, snovem. Na to gre tudi za eh, stroške investicij, ki so lahko zelo pomembni, torej naprimer stroški investicij v določene stroje in to, torej to je zelo drago, ampak ko Eh, je nekdo, eh, ko nekdo zboli, potem pa so to stroški eh, druge narave. Naprimer, če uh, vemo, da je neka noseča ženska izpostavljena, uh, naprimer razbestu, to poznamo, vemo, da tu so na to stroški druge narave, tu gre za stroške uh, zdravstvenega zavarovanja, za socialni stroški, uh, In ti stroški so uh, uh, ključni. Mislim, da ne moremo govoriti o uh, stroških uh, v primerjavi z naložbami, temveč za kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne stroške. To je treba zapisati v besedilo. Na to je um, strokovnjakinja Business Europe rekla, da je treba obdržati sedanje besedilo, kajti na ta način ga lahko uh, hitreje sprejmemo. Ja, to razumem, ampak eh, morda lahko vseeno v to besedilo vključimo tudi nekaj uh, vidikov, uh, preprečevanja, torej eh, tako pri eh, samih snoveh, eh, pri seznamu snovi, kot tudi pri vrednostih. Torej to je nekaj, kar bi si želela. Hvala. Dobro. Česlav Hoc, izvolite. Dziękuję panie przewodniczący. Chwała lepa, gospod predsiednik. Najprej se želim lepo zahvaliti vsem našim strokovnjakom za razpravo. Mislim, da se lahko prepiramo o direktivi o napotajnih delavcih in o drugih direktivah, ampak eh, živahna razprava je vedno del di demokracije. Vendar, ko govorimo o rakotvornih snoveh in mutagenih snoveh, moramo govoriti soglasno. Gre za resne bolezni. Kaj ti? Ko delavec sliši, da je zbolel za rakom zaradi dela, potem ne šteje nič drugega, ne šteje dviganje učinkovitosti, inovacije, stroški, niti ne šteje očkodnina, šteje samo zdravje in življenje delavca. To je največji kapital, to je največja urednost. Sem zdravnik, imam skoraj 40 let izkušen in na ducate takšnih diagnoz sem že doživel in vem, kakšna drama to je. Z medicinskega vidika lahko rečem, da diagnoza raka ni obsodba na smrt, kajti pogosto je to mogoče ustrezno obravnavati in zdraviti. Vendar najboljša obramba pred rakom je profilaksa. Bojim se, da so predpisi sicer različni v državah, ampak vseeno se jih ne spoštuje. Ko govorimo o več kot 100 tisoč smrtnih primerov vsako leto, potem si lahko to predstavljamo tako, da vsako leto zemljevida Evrope izgine eno mesto 100 tisoč prebivalcev. Všeč mi je stališče zastopnice sindikatov, ki sploh ni govorila o analizi stroškov in kolisti. Rekla je, da šteje samo zdravje ljudi in delavcev, kajti drugače bomo Evropa negativnih urednot. Zato mislim, da obstajajo tudi zelo šokantne informacije, ko slišimo, da so tem snovem izpostavljeni tudi frizerji in čistilno osebje, potem lahko samo domnevamo, kako je z ljudmi, ki delajo v tovarni pohištva. V nekaterih državah v vzhodnji Evropi se teh standardov sploh ne upošteva. Prav tako ni centralnega registra, kjer bi bila ta tveganja navedena. Zato želim še enkrat res povedati, da moramo pri tem vprašanju ravnati zelo odločno. Evropske vrednosti je treba uvesti in se jih tudi držati. Morda se lahko prepiramo o tem, koliko so vrednosti prilagojene posameznim državam, ampak mene vrednosti moramo imeti in spoštovati jih je treba, kajti to je dejansko boj za naše temeljne urednote. In to seveda pomeni, da bomo največ urednosti pripisali zdravju v ljudi. Sploh ne želim govoriti o dobičku in o stroških. Hvala, Terry Reintke. Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se v imenu Karime Deli, ona spremlja to temo, ampak nažalost, danes ne more biti prisotna, poskusila pa bom predstaviti nekaj stališč, ki so zelo pomembna za našo skupino. Zelo smo zadovoljni, da je končno prišlo do premika v zvezi s to pomembno temo. Zelo dolgo smo čakali na predloge na tem področju in povedati vam želim, da ima Evropska unija zelo pomembno vlogo, kar zadeva zdravje in varnost pri delu. In rakotvorna obolenja raka v obolenju seveda vplivajo na zelo veliko ljudi v Evropi. Zato smo veseli, da je prišlo do napredka. Kje bi si želeli sprememb, kje bi si želeli videti izboljšave, želimo razširiti področje uporabe, da bi vključili tudi snovi, ki so škodljive za reprodukcijo. Nekateri kolegice in kolegi so to že omenili. Uložili bomo nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, da vidimo, kaj je še mogoče doseči znižati želimo mejne vrednosti, kajte slišimo, da v nekaterih državah mogoče slediti nižjim vrednostem. To pomeni, da bi lahko to najboljšo prakso razširili po vsej Evropski uniji, zato da bi lahko kar najbolje zaščitili vse delavce v Evropski uniji. In še zadnja točka, to zadeva sektor storitev, to bi morali vključiti, kajti nesorazmerno veliko žensk dela v tem sektorju in ženske se spopadajo z tveganje za zdravje in to je zelo pomembno za nas. V imenu naše kolegice Karime Deli želim povedati, da se veselimo živahnih razprav. Hvala. Hvala lepa, gospod Fontulis. Najlepša hvala. Dobro je, da se je organizirala ta razprava, ta predstavitev. Res je treba eh, zmanjšati izpostavljenost eh, katerim koli eh, karcinogenim snovem, pa tudi drugim nevarnim snovem. In dobro je, da imamo posebno kampanjo za zaščitne ukrepe za delavce, ki dosti krat temu ne pripisujejo dovolj pomena in vedno govorijo, to se jim meni ne bo zgodilo. Rak eh, kot posledica eh, izpostavljenosti na delovnem mestu eh, se povezuje tudi z prostočasnim delovanjem in sploh z življenjem. Zaradi tega je to tako pomembno. Najlepše hvala. Sedaj si bom pa jaz vzel čas za govor, tri zadeve bi želel še posebej izpostaviti. In to bom povedal še predno dam besedo komisiji, ker mislim, da sta tu eh, še vsaj dva aspekta, ki jih eh, želi, eh, ki naj jih komisija kar pokomentira, ko gre za rakotvorne snovi. Nažalost, nimamo pravih in učinkovitih podatkovnih baz. In to je obžalovanja vredno. Eh, nacionalni registr eh, se ustanavlja v Nemčiji, vendar pa še ni operabilan in eh, dobro bi bilo, če bi kaj takega vzpostavili na evropski ravni, kajti zdravniki, onkologi in vsi ostali bodo veliko lažje analizirali pojavnost raka. Vedo že, da, 80, da že 80 odstotkov uh, raka nastane uh, iz neznanih razlogov. Uh, do zdajva se jim vendar ne morejo določiti zaradi pomankanja podatkov. Razlogi so še precej nejasni. Zakaj so mladi bolj izpostavljeni in prizadeti, kot bi pričakovali? Delal sem v industriji, imam stike z industrijo in vem, da eh, naprimer morajo nekateri nositi eh, zaščitno delovno obleko, očala in podobno. To pa gotovo za. Eh, mlade ni kul, cool, če tako rečemo, uh, ni jim do tega, da izvajajo. Uh zaščitne ukrepe in mislim, da tukaj potrebujemo neko akcijo, neko kampanjo, ki jih bo to prepričala. Ne moramo enostavno dovoliti, da tega ne uporabljajo, eh, ne glede na to, kako kul cool se jim zdi ali ne. Verjetno gre za njihovo zdravje, kar je važnejše od tega, kot da izpadajo kul. Cool. In potem še osebna pripomba. Uh, Eh, vem, govorili ste o, iz svojih lasnih izkušenj kot zdravnik in vemo, da če eh, vam eh, zgodaj diagnosticirajo bolezen, potem je to lažje. Včasih pa diagnoza sploh ni možna. Ni možno raka diagnosticirati dovolj zgodaj in preveč razlike je pri tem. Um, zgodnjem diagnosticiranju v, med eh, državami Evropske unije. Moramo torej eh, bolje koordinirati Evropo mm, v tem smislu, da lahko dejansko vplivamo na nekaj, kar je skupen resen problem. In toliko eh, z moje strani. Ehm, potem pa seveda prosim komisijo, da odgovori na zastavljena vprašanja. Tereza. Najlepše hvala. Hvala za predstavitev in eh, hvala za besedo. Gre za zelo pomembno temo za komisijo. Eh, predlog komisije, ki je bil pripravljen maja lani, eh, se lahko vsega obravnava kot ambiciozen. Reč velik korak naprej je bil narejen pri eh, eh, izboljšavi zaščite delavcev na delovnem mestu. Naj izpostavim, da je bil predlog sprejet po dolgem posvetovanju z eh, znanstveniki in znanstvenimi odbori, pa tudi v eh, okvoru eh, tripartitnega svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delo, kjer smo vsega, upoštevali uh, ocene, ki, smo jih, uh, ki so jih izvedli mnogi organi, upoštevali smo tehnične uh, faktorje izvedljivosti in na osnovi tega je komisija uspela uh, postaviti določene vrednosti, kot jih imamo sedaj v predlogu. Naj vas spomnim še, da uh, obvezujoče eh, mejne vrednosti eh, so bistvenega pomena za eh, delodajalce in dejansko morajo na osnovi tega izvajati preventivne in zaščitne ukrepe za delodajalce različna delovna mesta, pa tudi druga načela in pravila direktive bodo še naprej eh, se eh, uporabljala, eh, to pa je minimiziranje eks izpostavljenosti. Mogoče bi dala še besedo eh, kolegu, ki bi nekoliko podrobneje lahko eh, se odzval na eh, zadeve, ki so bile danes izpostavljene, potem pa bi se sama vrnila k odgovorom na vprašanja, ki jih je zastavil predsedujoči. Najlepše hvala, lep pozdrav vsem poslankam in poslancem. Mislim, da se tukaj lahko zelo dobro naveže ena od glavnih zadev, ki se mi zdijo te tehnično pomembneje eh, splošna eh, zasnova eh, direktive. Govorimo o rakotvornih zadev, snoveh, ampak direktiva je zastavljena veliko širše, je zelo stroga, upoštevaja seveda resnost zadeve. Ehm, obstajajo eh, obvezujoče mejne vrednosti v prilogah, pa tudi zelo važno je, da se odpravi izpostavljenost, kjerkoli je to mogoče, eh, to, pa z recimo tudi z eh, omejitvijo uporabe rakotvornih snovi v zaprtih snovi. Eh, sistemih. Eh, to je eh, zelo pomembno, ne glede na vso, vse navedbe v prilogah. In to je zelo strok standard. Zakaj je standard tako strok? Ker je večina rakotvornih kemijskih snovi takih, da nimajo praga. To pomeni, da je kakršnakoli izpostavljanje nevarno. E, to je zelo ambiciozen ukrep, že dolgo časa ga imamo. E, to pa velja za e, kemijske snovi, ki nima določenega praga. In isto sedaj želimo vzpostaviti tudi za druge snovi. Model direktive torej ne velja za snovi brez praga določenega praga in to je treba upoštevati. Potem pa um, indikativne uh, mejne vrednosti, te se včasih razumejo kot manj uh, resni ukrepi. Komisija pa ni tega mnenja. Indikativne mejne vrednosti v skladu z uh, direktivo uh, še vedno morajo biti prenešene v. Uh, zakonodaje države članice in kakršnokoli odstopanje je treba utemeljiti. Kar se tiče kroma šest, ki je predmet eh, mnogih raziskav od 13 snovi, ki so navedeni v direktivi, so uh, je krom 6 edina snov, kjer so eh, prihranki že eh, stroški še že višji od eh, prihrankov oziroma koristi. Ampak vedeti moramo, da že sedaj so stroške, ki jih povzročamo, višji od koristi v Evropi. In zaradi tega eh, eh, se bom tukaj ustavil in dal besedo nazaj kolegici. Če mi dovolite, da se vrnem na vaše vprašanja, konkretno torej, ja, res je, potrebujemo uh, boljše podatke na evropski ravni, izboljšati je treba njihovo kakovost in zaradi tega uh, službe uh, komisije iščejo podizvajalce, načrločili smo zunanjo študijo, da bi eh, ocenili eh, izvedljivost eh, vzpostavitve neke podatkovne baze o izpostavljenost snovi, katerim so delavci izpostavljeni na delovnem mestu. Popolnoma se strenjamo, da je potrebno Eh, ozaveščati eh, in izvajati eh, ukrepe za ozaveščanje na tem področju. In v tem smislu je pomembno, da pozdravimo prihajajočo kampanjo Evropske agencije za varnost in zdravje na delu, ki bo ravno namenjena tej problematiki, torej nevarnim snovem. In res je pomembno, da se eh, lotimo posameznih eh, karcinogenih eh, snovi, izpostavljenosti mladih in nekaterih eh, drugih ranljivih skupin delavcev. In, eh, Če se vrnem na prvo vprašanje o dostopnosti podatkov, po mojem mnenju eh, tudi študija, o kateri eh, smo slišali, ki jo bo izvedla eh, agencija v Bilbao o rakotvornih snoveh, bo verjetno tudi prinesla kar nekaj koristnih podatkov. Ja, strinjamo se, da Obstaja danes velika razlika pri merilih za diagnosticiranje v državah članicah. Želeli bi si, da uh, uh, upoštevamo pomembno poročilo, ki ja je komisija izdala pred nekaj leti in sicer informacija o diagnostičnih merilih, ki lahko uh, Eh, pripomore k boljšemu in bolj enakom vrednemu in enakemu oziroma razumevanju poklicnih bolezni. Službe komisije si prizadevajo, da bi eh, aktivirali EOT projekt, to je projekt eh, Evropske statistike o eh, poklicnih boleznih. Skupaj z Eurostatom pripravljamo pilotni projekt, tako da tam pripravimo eh, poenostavljen seznam o poklicnih boleznih z enakimi di merili diagnosticiranja za vse države članice. Na ta način bomo poskušali izboljšati eh, trenutni položaj. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naše strokovnjake bom zdaj prosil za besedo v vrstnem redu, v katerem ste govorili, ampak upozoriti vas moram na neko posebnost v Evropskem parlamentu. To za vas pomeni zdaj, da ima vsak eno minuto. Dobro. Minuta in pol je še sprejemljiva. Leslie Rushton, izvolite. Um, hvala lepa. Zelo sem se zanimala, zanimanjem poslušala te, ta različna mnenja. In zelo mi je bilo zanimivo uh, slišati vidik uh, oziroma zorni kot uh, eh, pacijentov uh, in uh, dokument komisije pravzaprav tega vidika sploh ne upošteva, tudi ne vpliva na uh, družino. Zelo težko je stroškovno izmeriti um, ta pojav, ampak eh, dejansko je strošek za družbo izredno visok. Upam, upajmo torej, če preživimo uh, z rakom in živimo dlje, potem bo pač več uh, primerov uh, raka in tudi tistega povezanega z poklicom. Um, In zato je pomembno, da ljudje z to boleznijo še naprej delajo, so zaposleni ljudje, ki so preboleli rak, eh, kako bodo živeli eh, oziroma delali dovolj dolgo, da si prislužijo pokojnino v vseh državah članicah, kjer, kot vemo, se povsod eh, prebivalstvo stara. Hvala lepa, Elke Schneider. Uh, Hvala. Vrnila bi se na tisto, kar sem omenila glede dejavnosti oše eh, povezanimi z eh, rakonotvornimi snovmi in eh, njihovo preprečevanjem izpostavljenosti in tudi kaj delamo glede za delavce, ki so preboleli rak in da imamo mogočemo, da se vrnajo na delo. Tudi na ravni podjetij ugotavljamo, kaj se uh, dogaja. Um, pogovarjamo se z ljudmi, ki uh, vodijo programe za vračanje na delo obolelih za rakom in uh, poskušamo odpraviti ovire za njihovo vrnitev v okviru kampanje. Ena od prednostih nalog, štirih prednosti nalog, uh, preprečevanje tveganja uh, iz rakonotvornih um, snovi in se seveda ena od eh, prednostnih skupin so mladi delavci. V eh, študiji upamo, bomo, študijo bomo dobili eh, pozitivne rezultate in pozitivne rezultate tudi na osnovi študije izvedljivosti. Upamo, da se bom, bomo to lahko izvedli v vseh državah članicah in da bomo dobili čim boljšo uh, sliko uh, eh, randljivih skupin in uh, tudi žensk. Uh, torej študije potekajo tudi eh, posebej glede izpostavljenosti eh, žensk rakotvornim eh, snovem. Eh, to eh, vključuje tudi eh, dizelske izpuste, ki so uh, vedno bolj problematični za ženske na delovnem mestu, ženske, ki vozijo. Hvala, Toni Muzu. Uh, like to... Hvala lepa. Naj na kratko komentiram tri zadeve. Zakaj potrebujemo pomemben cel pri teh 50 karcinogenih snoveh do leta 2020. To je komisarka Tajtenova postavila kot eh, zavezo. Zaradi tega, ker 50 najpomembnejših eh, s 50 rakotvornimi snovmi pokrijemo 80 odstotkov izpostavljenosti na delovnem mestu. Od tod ta številka 50. In ravno tako je pomembno, da vključimo med te snovi tudi rakotvorne snovi, eh, ki so še posebej eh, nevarne za ženske. Eh, vprašanje spola je tukaj bistveno. Kaj ti rak povzročen za izpostavljenost na delovnem mestu za ženske je skoraj neviden. Zakaj? Argument je zelo enostaven. Eh, če je nekaj izvedljivo v eni državi, pomeni, da je nekaj izvedljivo tudi v drugih državah. Mislim, da to vsi razumemo. Potem bi se pa tudi vrnil na eh, širitev področja uporabe na reproduktivne snovi. Ne strinjam se za komisijo. Za mnoge reproduktivne eh, toksigene snovi, eh, bisfenol E, diftalit in podobni, to so vse reprotoksične snovi, ampak vsi vemo, da so to eh, eh, hormonski motilci in tam nimamo postavljenega praga. Če vključimo te snovi v direktivo o rakotvornih snoveh, bomo na nek način izboljšali zaščito eh, hormons, pred hormonskimi motilci. In naj povem, da so uh, uh, reprotoksične snovi že vključene v uh, povezane z eh, rakotvornimi snovmi v mnogih državah članice in obstaja študija učinka komisije, ki kaže na koristi. Naprimer v Franciji in Nemčiji eh, se ta kombinacija rakotvornih in reprotoksičnih snovi na nacionalni ravni obnesla. Eh, to zelo dobro kaže, da je treba razčititi področje, razširiti področje uporabe, da bi izboljšali zaščito. Hvala. Hvala. Rebecca Smith. Thank you. So, firstly... Hvala. Sprva naj rečem, da se strinjamo z komisijo, da ko uh, sestavite ta uh, velik eh, svežen uh, ukrepov v prvem in drugem valu, to je vse zelo ambiciozno. In dejansko imamo uh, široko podporo vsemu temu. Uh, tudi med eh, državami članicami in socialnimi partnerji. Pri tem pa ne smemo pozabiti še druge pomembna določila te direktive. Gotovo je cilj tega predloga in tistih, ki prihajajo, boljša zaščita eh, delavcev pred rakotvornimi snovmi na delovnem mestu eh, oziroma pred izpostavljenostjo. Pri tem pa moramo biti realistični ko gre za izvedljivost. Eh, pre, eh, podpiramo eh, nove obvezujoče mejne vrednosti. To sploh ni vprašanje. Vendar pa, če želimo, da dejansko zaščitimo delavce pred izpostavljenostjo rakotvornim snovem, je to možno, le če bo do zakonodajo izvajali delodajalci. To se mi zdi ključno. Danke sehr. Hvala lepa. Zdaj pa še Marita Ulskok. Izvolite, vi ste poročevalka. Tak for en uh, interesant Najlepša hvala. Hvala za to uh, razpravo, za vse uh, argumente in dejstva, ki smo jih izvedeli. In, uh, dejansko je to tema, eh, v katero nismo le politično prepričani, ampak do katere imamo tudi poseben oseben odnos in na katere se odzivamo zelo osebno. Torej, rakotvorne snovi. Eh, naš namen je, da eh, naredimo kar se da z predlogom komisije, ga izkoristimo do konca, to smo šele začeli početi in želimo uh, pri tem biti odločni in doseči rezultat, ki bo uporaben in ki bo dejansko vplival na uh, realno življenje in delo v vseh državah, članicah. Eh, seveda njih eh, izhajamo vsi iz istega izhodišča v vseh državah, članicah, razlike obstajajo, ampak želimo si, da bi ta, eh, to zelo ambiciozno direktivo um, izvedli. Um, in ne gre tukaj le za nekaj eh, vodilnih eh, držav članic, eh, ki jo pravzaprav že uporabljajo in presegajo, ampak želimo, da je to nekaj, kar bo veljalo v vseh državah članicah. Seveda ne od prvega dneva, ampak ta direktiva ne sme nikakor omejevati najvišjih ambicij na tem področju. In seveda eh, pokrivati mora tako moške kot ženske v vseh delih trga dela. Najlepše hvala eh, in veselim se, da bomo v naslednjih mesecih sodelovali in eh, skupaj dosegli dober rezultat. Hvala, Marita. 29. novembra bomo obravnavali prvi osnotek poročila v tem odboru. Rok za vložitev predlogov sprememb je 14. december ob, ob 4. 26. pa bomo januarja, pa bomo potem govorili o tem. 27. 28. februarja pa bomo o tem glasovali. Hvala strokovnjakinjam in strokovnjakom. Mislim, da smo pred zelo pomembnim procesom, ker bomo potrebovali zelo veliko strokovnega znanja. Dobro, zdaj pa 15. točka, uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017 do 2020. Najprej dobi besedo Čaba Šogor. Izvolite. Hvala lepa. Naj se zahvalim vsem poročevalcem v senci in kolegom, ki so uložili skoraj 300 amandmajev. In to jasno odraža zaskrbljenost grede tega, pa tudi um, naše poglede na to, kaj naj ta program vključuje. Uh, Torej, kar se tiče zaskrbljenosti, um, veliko amadmajev kaže na to, da obstaja določena previdnost glede SRSP-a, uh, previdnost, da bi se uh, to uporabljalo kot uh, instrument za politike, ki bi bile usiljene državam članicam. Uh, To ne drži, po mojem mnenju, uh, glede na politiko SRSP-ja. E, to ne vnaša nič novega v obveznosti držav članic e, v okviru pogodb. Torej, to mora biti podvrženo pravilom glede proračunske discipline in tudi skladno z nacionalnimi gospodarskimi politikami. Torej, cili tega programa ne nasprotujejo temu, kar e, države um, dolgujejo svojim državljanom, se pravi, da zagotovijo um, ustrezno gospodarsko okolje, ki lahko nudi rast in pa uh, zaposlenost. V tem smislu je um, SRSP samo še dodaten instrument v uh, tem sklopu instrumentov, s katerimi lahko dosežemo te cilje. Ampak države članice so tiste, ki uh, to Eh, zagotovijo. In prepričan sem, da bomo s temi predlogi sprememb lahko tudi zagotovili, da bo ta nov instrument eh, omogočil eh, lastništvo držav, članic in pa deležnikov in na ta način postal bolj transparenten. Torej, namen je ta, da ukrepi ne vodijo v še težjo situacijo. Nekaj besed o tem lastništvu države članice oziroma njihove vlade so v celoti odgovorne za svoje dejavnosti. To pomeni tudi, da morajo biti v celoti eh, lasnice teh reform, se pravi od same identifikacije področji, eh, ki jih je treba urediti, do eh, sporazumov glede eh, prednostnih nalog teh reform, do uresničevanja teh reform. In v tem smislu sem zelo zadovoljen, ko vidim, da veliko teh amandmajev gre tudi v to smer in da se strinjamo glede tega, da je definicija teh eh, prednostnih nalog za reformo um, enaka v državah članicah in v komisiji, ki sta tu enaka partnerja. Prav tako sem zadovoljen tudi s tem, da vse politične skupine obravnavajo uh, to vprašanje lastništva. Um, tudi v konsultaciji z različnimi deležniki in na področju reform. Strenjam se, da če eh, ocenjujemo zahteve za tehnično pomoč, eh, mora komisija upoštevati tudi posvetovalni proces eh, predtem. Kljub temu pa um, mislim, da ne smemo iti tako daleč, kot da bi usilili uh, posvetovanje um, skladno z. Uh, Evropskim strukturnim in investicijskim skladom, torej Evropski kodeks eh, vedenja glede partnerstev eh, je eh, zelo kompleksen, zelo kompleksen sklop pravil. Nekaj besed o preglednosti in pa odgovornosti. Pozdravljamo tudi številne mandmaje, ki gredo v to smer. To so načela, ki so nujne nujno potrebna za dobro delovanje tega programa in tudi tu potrebujemo ustrezno ravnoteže. Naprimer, tudi znotraj strukturnih eh, skladov, ki obravnavajo projekte, ki so veliko večji, um, pravila v zvezi z obveščanjem in pa objavljanjem zahtevajo od držav članic, da objavijo samo um, povzetek projekta. Na to nekaj besed o ciljih tega sklada, torej veliko amantmajev, eh, vključno z mojimi, eh, gredo v smer krepitve socialnih vidikov programa, treba je ukrepiti boj proti revščini, promocijo socialne vključenosti, boljše izobraževanje in socialno dobrobit. Na to glede koristnikov te pomoč, eh, pomoči, veliko število amantmajev tudi gre v mojo smer v tem smislu, da eh, podnacionalne eh, oblasti morajo prav tako eh, koristiti to pomoč skladno z njihovimi pristojnostmi v nacionalnem pravu. In na to področja podpore Torej, tu se mi zdi eh, zlasti pomembno, da eh, države lahko zahtevajo pomoč za reforme na lasno pobudo, ampak ne bi pa tega omejil samo na, mešane, na področje z mešanimi pristojnostmi. En primer, naprimer, eh, so davki in to je mm, izključna pristojnost držav članic. Istočasno pa je pomembno, da to upoštevamo tudi iz perspektive ciljev tega programa in na to še glede financiranja. Nekaj amadmajev je šlo v to smer, da se veri financiranja tega programa ne smejo uporabljati kot presedan za prihodnost. Srinjam se s tem, ki menijo, da pri um, umestni um, oceni, ki jo bo naredila komisija, eh, je treba analizirati tudi um, eh, ustreznost alternativnih finančnih verov za financiranje potencialnega novega programa za obdobje po letu 2020. Ključni vidik eh, financiranja je tudi možnost eh, za države članice, da prispevajo k finančnemu finančni ovojnici za program z dodatnimi cilji um, in eh, prepričan sem, da bo korisno, če bomo to možnost tudi pustili odprto in tu žal nimamo nobene možnosti za kompromis. Um, Torej, to so moje glavne točke. Še enkrat se zahvaljujem vsem uh, za vaše prispevke in veselim se uh, vaših uh, prispevkov, torej vaših uh, komentarjev in uh, pripričan sem, da bomo uh, imeli zelo dobro razpravo danes in pa tudi vnaprej. Hvala lepa, Sergio Guterres. Hvala lepa, predsedojoči, in hvala lepa poročevalcu za to delo. Uh, in eh, veseli me tudi, da je pripravljena konsenz in sporazum. Torej, mi se načeloma strinjamo z programom pomoči državam članicam eh, za eh, strukturne reforme. Ampak imamo pa veliko težav, s, ki jih je treba odpraviti, kajti mislim, da gre eh, tu za različne probleme, ki jih je treba reševati na različne načine. Po moje je najpomembnejša težava tu politične narave. Kajti vse je pomešano in na koncu imamo eh, program tehnične pomoči eh, za izvedbo strukturnih reform, to je treba pogledati eh, z vidika demokratične legitimnosti in v kontekstu družbe in državljanov. Torej, to pomeni, da je treba ta program upeti tudi v eh, socialne in pa državljanske občutljivosti glede teh strukturnih reform. In zato smo uložili tudi predloge sprememb, s katerimi želimo več eh, preglednosti, več eh, eh, socialnih razprav, javnih razprav. Želimo tudi, da se več ve o teh podjetjih, ki bodo nudila to pomoč. In treba je tudi vključiti deležnike in ta tehnična pomoč, kot rečeno, mora biti upeta v eh, programe naprimer evropskega semestra in pa drugih eh, mehanizmov, ki eh, že obstajajo. Zato, da ne bo to vodilo v razhajanje med tehničnim, tehnično pomočjo in pa tem, kako državljani vide, vidijo um, reforme. Eh, zlasti v kontekstu gospodarske krize. Torej, treba je izboljšati predlog, zakonodajni predlog eh, s temi elementi. Torej, potrebujemo več eh, demokratične legitimnosti, več udeleže, udeležbe in pa uh, več preglednosti. In, um, Torej, politični problemi mislim, da so zelo pomembni, eh, kajti eh, na ta način, če se jim izognemo zdaj, se jim bomo izognili eh, za prihodnost. Torej, poročevalec je povedal, da je veliko že narejenega, veliko tega se že dela, ta mehanizem praktično že obstaja znotraj strukturnih skladov. In v mnogih državah imamo občutek, da gre tu za mm, neko nepregledno pomoč. In zato e, je treba si pogledati tudi e, to, kaj se je dogajalo v, pre, v preteklosti. Moramo jasno vedeti, kakšen je cilj reforme in jasno je treba zagotoviti uh, večjo transparentnost, večjo demokratično legitimnost, treba je odpraviti uh, napake iz preteklosti za prihodnost. Drugo pa se nanaša na drug sklop vprašanj. Torej, eh, eh, vemo, da v tem, eh, v tem skladu gre za relativno majhne vsote v primerjavi z večletnim finančnim okvirom naprimer, in drugim. Ampak vseeno pa moramo vedeti, da je to občutljiva tema, kajti povezana je z uh, strukturnimi skladi, z kohezijsko politiko in tudi tu imamo več uh, predlogov sprememb. 144, eh, 145, torej ta dva amandmaja želita tudi omejiti um, vsote, ki se lahko uporabijo za tehnično eh, pomoč. Torej, eh, tu ne smemo eh, naprimer, imeti sredstev, ki bi se uporabljala za področje, za katero niso predvidena. In um, črpanje naprimer eh, denarja iz ene države članice za eh, pomoč druge države članice za strukturne reforme v tretji državi članici. Torej to je tudi eh, treba zelo jasno pregledati in po potrebi omejiti. Torej, To so naši predlogi za to, da bomo dosegli dober konsens, eh, poznamo politični kontekst in zato potrebujemo ustrezne varovalke in moramo tudi vedeti, kako bomo ta sklad na pragmatičen način uporabili. In eh, kot rečeno, se strinjamo, da te varovalke ne bodo nikomor eh, škodile. Torej, to je dobro tako za države članice kot za regionalne in lokalne oblasti, eh, kajti na ta način bomo eh, lahko omogočili boljše reforme in teh ne sme mešati z določenimi reformami, ki so jih nekateri poskušali izvesti ali jih še izvajajo. Hvala. Marian Harkin. Thank you, Hvala lepa, eh, predsedojoči. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za njegov pozitiven osnutek predloga. V veliki meri se strinjam z njegovo perspektivo, zlasti ko govori o tem, da je treba dati prednost reformam, ki uh, spodbujajo mm, zaposljivost. Uh, in pa produktivnost, mislim, da se je treba osredotočiti na reforme, ki ustvarjajo boljše eh, vzdušje za to, da bodo države članice lahko bolje koristile kohezijske sklade. To vpliva tudi na eh, stopno črpanja sredstev. Zanima me, zakaj je spremenil um, sofinansiranje iz 100 odstotkov upravičenih stroškov na do 100 odstotkov upravičenih stroškov. To me zanima zanimiva. Um, prav tako sem prisluhnila kolegi Sergiju uh, in nekateri kolegi so zaskrbljeni glede SRSP-ja. Morda to gre tudi v smeri strahu, da bi komisija tu usiljevala svojo voljo, svoje politike in to je občutljivo politično vprašanje. Zato je pomembno, da naš eh, končni dokument jasno eh, zapiše, da je to partnerstvo, ki ga vodijo države članice, da se upošteva občutljivost državljanov in treba je zagotoviti tudi ustrezno raven eh, preglednosti. To mora biti zapisani v dokumentu in Sergio je govoril o udeležbi družbe in pa demokratični legitimnosti in mislim, da se glede tega lahko strinjamo, to je pomembno politično sporočilo. Povsem se strinjam tudi z komentarji eh, poročevalca v zvezi z lastništvom, torej to je vse del te eh, širše, širšega konteksta. Govorili smo o boju proti revščini, promociji socialnega vključevanja in še cele vrste drugih ciljev. Torej nisem še imela časa kompromisnih amandmajev preučiti podrobno, ampak vsekakor bomo delali s pročevalcem na tem. Hvala, Teri Reintke. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama se zahvaljujem. Eh, poročevalcev za kompromisne predloge. Zelo se veselim dela z vsemi vami na tem mnenju. Naj povem, da sem tudi poročevalka v senci za eh, to uredbo v odboru regi in imeli smo obširne razprave. Veste, da je to program, eh, ki začenja z delovnimi um, ekipami in pa uh, strukturnimi reformami, se pravi SRSP na Cipru in v Grčiji. In uh, ko smo bili na terenu pred dvema tednoma, uh, Eh, smo ugotovili, da ljudje, ki delajo na terenu, že uresničujejo zelo podoben program v Grčiji. In tudi, če si pogledamo poročilo računskega sodišča, vidimo, da je ta program zelo učinkovit, zlasti, ko gre za učinkovito uh, uresničevanje oziroma črpanje kohezijskih skladov, ampak na drugih. Uh, Eh, področjih politik, pa eh, rezultati niso tako dobri in prepričana sem, da lahko iz tega naredimo zelo močno in učinkovito orodje za regije in države članice, ampak treba se je osredotočiti na to, kako lahko učinkovito uporabljamo strukturne sklade. In eh, torej to je tudi smer, ki smo jo obrali v moji skupini in tudi vsi naši amandmaji gredo v to smer obstajajo razlogi za dvome in za previdnost glede tega, kako se bo te instrumente dejansko uporabljajo, kaj, se, kaj ti vemo, da smo imeli v preteklosti zelo veliko težav z odgovornostjo institucij, zlasti, če to ni bilo vnaprej zelo jasno opredeljeno. Torej, mislim, da moramo biti previdni in močno podpiram kolege. Kar pa se tiče demokratične legitimnosti in pa odgovornosti, to mislim, da gre z roko v roke z vprašanjem kodeksa o obnašanju. Morda vas nisem ustrezno razumela, ampak eh, ta kodeks in pa načelo partnerstva, torej tu eh, ne gre samo za kompleksna pravila, temveč gre za pravila, ki zagotavljajo eh, udeležbo civilne družbe, ki zagotavljajo eh, proces, ki temeli na udeležbi javnosti in mi bi želeli, da bi bilo to še bolj izpostavljeno v tem kompromisu in uh, veseli smo bili tudi, da ste vključili uh, boj proti revščini in pa uh, socialno vključevanje in pa vključevanje regionalnih in lokalnih uh, uh, oblasti. Torej, to se mi zdi zelo dobro, da je vključeno v ta kompromisni prezlog. Veselim se razprav z vami in upam, da bomo lahko tudi odboru regiji posredovali zelo jasno sporočilo in zagotovili, da bo to orodje, ki bo lahko koristno tako za Evropsko unijo kot za države članice. Hvala. Hvala lepa, Dominik Marta. Hvala lepa, predsedojoči. Sveda boste razumeli, da se ne strinjam z vašim, eh, vašim navdušenjem in število amandmajev me uh, vodi v misel, da nisem edini. Torej, vaše poročilo uh, ni vzbudilo nekega hudega navdušenja. Torej, nasplošno. Uh, ta eh, tehnična pomoč, ki jo komisija eh, v skladu s svojimi eh, programi pomoči nudi državam članicam. To je na prvi pogled povsem simpatično, torej daje vtis, da želi komisija pomagati državam članicam, ampak to je samo Eh, način, kako lahko Evropska unija posega v eh, tista področja, kjer imajo države članice ekskluzivno pristojnost, seveda na področju eh, beguncev oziroma priseljevanja, na področju izobraževanja in tako dalje. Torej, komisija si ne prilašča uradno dodatnih pristojnosti, ampak za nas je povsem jasno, da Evropska komisija na ta način izkorišča koalicija priložnost, da za oblikovanje priporočil, ki jih bodo države članice morale uh, uresničevati, zakaj, Z, v zameno za eh, finančne pomoči, ki so specifične za to vrstne programe. Torej, to pomeni, da eh, komisija bo države dobesedno pač mm, držala s tem denarjem. So, dann sind wir eigentlich. Dobro, to je to. Drugih ni. Komisija? Kdo bo spregovoril? Tukaj imam precej imen, pa ne vem, kdo je kdo. Hvala lepa. Jaz sem. Uh, Eh, gospod Bakaro in prihajam iz um, SRSS-a. Torej, eh, to je služba, ki je odgovorna za ta predlog. Najprej bi se želel zahvaliti vsem eh, poslancem tega parlamenta za razpravo in za amandmaje, ki so jih predložili. Prav tako bi se seveda zahvalil še posebej poročevalcev uh, in najprej bi se odzval na nekaj točki z njegovega poročila. Želeli bi pojasniti kar nekaj vprašanj. Prvič, program je aktiviran samo na zahtevo držav članic, torej eh, država članica bo morala zahtevati to pomoč eh, in eh, ta pomoč bo morala biti naslovljena na komisijo in tudi eh, morala bo biti povezana na eh, določena eh, vprašanja, naprimer kot je upravljanje in tako dalje, strukturne reforme. Na to po tej zahtevi bomo imeli dialog med komisijo in državo članico in v tem dialogu bomo identificirali prednostne naloge za te ukrepe pomoči in tudi načine, kako bodo ti ukrepi izvedeni. Naj povem tudi, da eh, finančna sredstva eh, za te eh, ukrepe, to niso nepovratna sredstva, temveč bodo ta sredstva namenjena strokovnim znanjem, Eh, ki bodo potrebna za uresničevanje eh, teh eh, pomoči. Se pravi, to ni denar, ki bo šel neposredno državi. To tudi ne bo držalo v prihodnosti na to. Kar se tiče ciljev programa, kot je razvidno iz mnenja gospoda Sogorja, pa tudi iz komentarjev drugih poslancev, um, je cilj tega programa samo pomoč pri implementaciji politik in to velja tudi za druga področja, uh, uh, ki že obstajajo. Torej, to ni program, ki je usmerjen v politiko ali politične ukrepe, temveč samo v izvajanje in zato je predvideno tudi lastništvo držav eh, članice eh, in to izhaja prav iz tega mehanizma. Se pravi, da eh, država mora zahtevati pomoč in ko država svojo prošno oblikuje, Eh, torej, v tej fazi se bo morala država že posvetovati z vsemi deležniki na lokalni, regionalni, nacionalni um, ravni, eh, lahko tudi s civilno družbo in z um, ostalimi partnerji. Da, seveda komisija ne more preverjati, če je država članica izvedla ta posvetovanja, kajti to so pristojnosti držav članic. To je odvisno od pravnega okvira v državi članici in komisija eh, ne more presegati lastnih pristojnosti, ki je v tem eh, primeru omejena samo na razpravo z državo članico o tem, kako bo to izvedeno. Torej, lastništvo je en od ključnih elementov za eh, uspešnost tega programa. Drugo, kar sem želel povedati, se nanaša na torej, preglednost in odgovornost. Mi bomo seveda povsem pregledni napram parlamentu in pa svetu. V predlogu obstaja že eh, obveznost eh, za komisijo, da na koncu leta informacije predstavi in na ta način bomo lahko tudi eh, zagotovili ravnoteže med potrebo po preglednosti napram drugim institucijam po eni strani in pa po drugi strani glede na omejeno, eh, omejena sredstva tega programa. In mislim, da se bom zaenkrat ustavil in se vam na voljo. Ja, danke schön. Hvala lepa, toliko o tem. Komisija se skozi zadnja vrata meša v zadeve držav članic. Zdaj pa Danuta Jazlovjecka. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se komisiji za pojasnilo. Imam pa eno vprašanje. Rekli ste, da. pri nadzoru porabe sredstev ne morete nadzorovati vseh vidikov. Govorili ste o socialnih posvetovanjih in da je to v pristojnosti držav članic. Pri posvetovanju o porabi evropskih sredstev bi morali paziti na to, da se to dejansko izvaja v vsaki državi članici. Zdaj smo v relativno globoki krizi, državljani nimajo več veliko zaupanja v Evropsko unijo in mislim, da bi morali poskrbeti, da bodo pogajanja in posvetovanja o tem, kaj se v EU dogaja, kateri instrumenti se bodo uporabljali in tako naprej, da bi ta posvetovanja morala biti javne narave. In komisija bi morala to upoštevati tudi pri merilih za porabo evropskega denarja. Uporabiti bi morali tudi ta vidik, da je treba izvajati posvetovanje tudi na nacionalni ravni. Dobro, zdaj pa še na koncu Čaba Šugor, poročevalec. Hvala lepa, hvala za vaše komentarje. Samo ponovil bom to, kar je povedala komisija v zvezi s demokratično legitimnostjo, zato tega ne bom ponavljal. Veselimo pa se že ponedeljka, ko nas čakajo nove razprave. Kar zadeva vprašanje gospe Harkin, Poskrbeti želimo le, da bo naš predlog skladen s predlogom komisije. Ampak mislim, da o tem lahko še govorimo kasneje. Hvala. Hvala lepa. Glasovali bomo 8. novembra v regiji pa 29. novembra 2016. S tem je dnevnega reda konec. Po točku razno nima v nič. Dobimo se spet 7. novembra od 3 do pol 7 in 8. novembra od 9 do 12.30 in od 3 do pol 7. Hvala lepa in lep dan vam želim.